točko in eh, glasovali bomo eh, jutri ob 12. uro. Prehajamo na enominutne govore. Kot eh, prvo dajem besedi kolegici Šidljevski iz Evropske ljudske stranke. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa enako plačilo za ženske in moške, ki opravljajo isto delo, je ključnega pomena v boju proti diskriminaciji. Pa ne samo proti diskriminaciji, ampak tudi pri zagotavljanju enakih možnosti za zaposlovanje moških in žensk. V Evropi smo že večkrat povdarili, da se je treba boriti proti tej diskriminaciji, vendar so moški še vedno precej več plačani kot ženske. Povprečna razlika v plačah je 16,5 odstotkov. Mislim, da nas čaka še ogromno dela na področju boja proti tem neenakostim. Tudi države članice bi morale storiti več, zato da bi bile politike bolj učinkovite. Upam, da bo Evropska komisija do leta 2013 tudi uspela pojasniti, zakaj se določbe, ki se zadevajo na enako plačilo med moškimi in ženskami, tako slabo izvajo v praksi. Hvala. Najlepše hvala. In sedaj dajem eh, koliko. Rieru besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je prvo plenarno zasedanje po mednarodnem dnevu žensk in vesela sem, da smo v okvirni program za raziskave in inovacije vnesli tudi poseben člen, ki se nanaša na enakopravnost med spoloma. Mislim, da bi si morali za to čestitati in se tega veseliti. Mislim, da bi morali do leta 2020 izvesti še cel niz ukrepov za to, da bi zagotovili 45 odstotni delež žensk, ki zaključi doktorski študij. Samo 30 odstotkov ženske raziskovalke in samo 18 odstotkov žensk zaseda vodilne položaje na univerzah. Uh, V našem skupnem interesu je, da izkoristimo vas človeški kapital, ki ga imamo v Evropi. Zagotoviti je treba enakopravnost med člani znotraj posamezne ekipe, kajti s tem se izboljša tudi učinkovitost dela. Mislim, da bi morali poskrbeti za enakopravnost med ženskami in moškami, moškimi tudi, ko gre za prevzemanje posameznih družbenih vlog, s tem se bo izboljšala učinkovitost in tako naprej. Tudi ženskam bi morali omogočiti večjo udeležbo na področju raziskav in inovacij. S tem bomo izboljšali učinkovitost izobraževanja raziskav in inovacij in izpolnili cilje, ki smo si zastavili do leta 2020. Najlepše hvala in sedaj. Dajem besedo kolegici Mirandi v imenu zelenih. Četrna val Galegu sta numer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči to, kar se dogaja v Golici, je zares hudo. Upamo, da bo Evropska komisija pripravila določene ukrepe na področju ladjedelništva, da bi se ta eh, stiska končala. Namreč ladjedelništvo eh, v Galiciji predstavlja eh, pomemben delež BDP-ja in uh, ukinitev tega sektorja bi pomenila tudi izgubo velikega števila delovnih mest. Uh, v ladjedeljstvu se pogosto izgubljajo delovna mesta ali pa se delovne pogodbe ne podaljšujejo. Približno uh, eh, 5000 delovnih mest je bilo pred kratkim izgubljenih v Goliciji v ladjedeljstvu. Uh, prišli smo do skrajnih mest Ja, z učiničenjem tega sektorja bomo v gospodarstvu Španije utrpeli katastrofalne posledice. In zaradi tega komisijo pozivamo, da ukrepa hitro in nujno ter da pripravi nov fiskalni uh, paket za to industrijo. Še hvala, kolega Natl. Izvolite komisija želi na novo uh, tolmačiti uh, direktivo o velikih tovornjakih in njihovem čezmejnem. Uh, Prometu. Ampak na ta način bodo taki tovornjaki prišli skozi mala vrata na angliške ceste in pri tem eh, se ne bodo upoštevala eh, pravila, eh, ki že veljajo. In, eh, komisija eh, sploh eh, ni počakala na analizo javnega posvetovanja, ki se je končalo šele februarja. Vendar to je minimalni standard, eh, kajti poznaje bodo tovornjaki daljši celo več kot 25 metrov. Koliko mostov v Združenem kraljestvu bo treba okrepiti zaradi takega težkega tovora? To le kaže, kako močna je neizvoljena Evropska komisija, enostransko odloča eh, o zadevah, ki, eh, ukrepajo, eh, ki vplivajo na podjetja in posameznike v celem Združenem kraljestvu. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo kolegu Tusasu. Hvala lepa. Mislim, da ne izpolnjujemo pričakovanj prebivalstva. E, ogromno eh, ljudi po celi Evropski uniji je. E, nezaposlenih. Za mlade in eh, ženske je to še posebej hudo. V Grčiji in Španiji je vsak drug nezaposlen v tej skupini. Imamo več kot en milijon nezaposlenih v Grčiji. Praktično je situacija pravzaprav še hujša v um, Grčiji pa uh, vlada enostavno posluša navodila trojke ter drastično zmanjšuje vla, plače in pokojnine. Uh, eh, 30 odstotkov uh, manj zaslužijo mladi, 32 odstotkov imamo uh, zmanjšane doklade za nezaposlene in otroke. To posebej uh, eh, prizadane uh, eh, mlade in uh, revne sloje. Te se vedno bolj selijo v druge države, da bi preprosto preživeli. Enostavno jim plačujemo tako nizke plače, da to ne pokriva niti osnovnih potreb in zato zapuščajo svojo državo, kjer enostavno ne morejo ostati, ker jim preti revščina in nezaposlenost. V takih pogojih potrebujemo novo v organizacijo za podporo delavcem v takih razmerah. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo kolegu Vadimu Tudorju. Spoštovane kolegice in kolegi. Bolševiška stranka 23. v Stalinovih strank, časih je rekel, rekla, eh, ni važno, kako se glasuje, ampak kakšno je število glasov. Kot imamo eh, mafijo drog, mafijo eh, bank, imamo še vedno tudi mafijo rezultatov raziskav javnega mnenja. Kdo, kateri sociolog se ne bi strinjal, da v Romuniji je ta problem eh, zares ogromen. Eh, raziskave javnega mnenja eh, vključujejo sedaj posle, ki so vredni čez 10 milijonov evrov in eh, mislim, da je to pri nas pravzaprav šele začetek volilnih prevar. Zaradi tega pozivam Evropsko unijo, da posebej regulira trg raziskav javnega mnenja na ravni celotne Evropske unije Evropske unije z zglednimi kaznami. Ne moremo govoriti o demokraciji in svobodnih volitvah, eh, če prihaja do tovrstnih nezramnih kršitev. Najlepše hvala. In eh, sedaj dajem besedo eh, kolegu Luhanu. Izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi, iz različnih razlogov, še zlasti v teh hudih gospodarski krizi je eh, problem eh, parov oziroma družin ravno nasilja v družini. V prednedavnim smo bili priča eh, mnogim primerom, ko čisto nedolžni ljudje postanejo žrtve nasilja v družini. Zaradi tega potrebujemo te, na tem področju učinkovite programe. E, družina, še zlasti pa eh, žrtve nasilja v družini si zaslužijo zaščito. Zašču, zaslužijo si zaščito tudi otroci. Pri, pripričan sem, da eh, z različnimi programi v državah članicah e, se lahko, kot je naprimer program DAFNE, e, po, eh, spodbudi boj proti nasilju v družini tudi z evropskimi sredstvi. V eh, vedno eh, večjih težavah mnoge osebe se ne zmorejo postaviti po robu eh, takemu naselju in zaradi tega potrebujemo koordinirano nacionalno delovanje. Dančila, Najlepša hvala, dajem besedo kolegici Dančili. Eh, Romunija, tako kot druge države članice, je eh, februarja se soočila z izredno hudo zimo, ki je bilo je ogromno snega in ledu. In zaradi tega so mnogi deli eh, Romunije bili praktično odrezani v sveta, v zelo uh, hudih vremenskih razmerah so ljudje živeli 88 odstotkov v ene od pokrajin, uh, eh, ki je uh, bilo še posebej prizadetih zaradi vremenskih katastrof. Uh, nismo, nis, bilo mogoče pridelati hrano oziroma jo pripeljati. In eh, mislim, da eh, evropske inštitucije morajo eh, upoštevati to situacijo oziroma najti za njo rešitev, tako da pomagajo ne le tistim, ki so utrpeli izgube, ampak tudi tistim, ki se želijo izogniti pomankanju sadja in zelenjava na trgih. Dobro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 Seveda je pomembno, da ne le izboljšamo položaj uh, žensk, ampak v Grčiji gremo pravzaprav nazaj. Smo zelo daleč od eh, polne zaposlenosti za oba spola, eh, nezaposlenost pa je še večja med ženskami. Ženske so najbolj prizadete, kajti oba spola začenjata iz drugačnih izhodišč. In to je problem. Kot prvo, ženske niso eh, že prej bile veliko vključene v trg dela, ampak zmanjševanje plač eh, sedaj prizadane ženske eh, še bolj kot moške, ker so že prej bile plačane v poprečju 20% manj. V Grčiji imamo krizo, to je res, ampak moramo imeti posebne osredotočene ukrepe za izboljšanje situacije v smislu eh, socialne kohezije in enakosti med spoloma. Zato potrebujemo ukrepe in politike. Iniz... Najlepše. Eh, hvala, gospa. Eh, in eh, Zuber ima besedo. Izvolite dogovor med eh, Mednarodnim denarnim skladom, komisijo in eh, Svetovno banko v bistvu kaže, da gre za eh, agresivni dogovor proti ljudstvu Portugalske. Imamo neprestane gospodarske težave, ki so se začele v prvem kvartalu leta 2011. Eh, Zgubili smo ogromno število delovnih mest, ogromno podjetij je šlo v stočaj. Eh, trenutno imamo 23 odstotkov nezaposlenosti, skoraj polovica prebivalstva živi pod pragom revščine. Eh, premoženje je zelo neenako vredno razdeljeno eh, med državljani. Mnogi trpijo zaradi brezposelnosti, revščine, pa tudi eh, elektrika, nacionalni, državni, zdravstveni sistemi in drugi sistemi propadajo. To se pa kaže celo v povečanju smrtnosti otrok glede na to evropske inštitucije z tako imenovanimi socialističnimi eh, strankami pa eh, mirno gledajo, da se to dogaja. Eh, proizvodnja je še vedno zelo nizka, potrebujemo ekonomsko reformo, ko bomo redistribuirali premoženje. Najlepše hvala. Gospod Nunomelo, izvolite. Obrigado, Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Portugalska je v, doživlja izredno sušo, približno 30 odstotkov eh, površine je izsušena in velik del uh, tega območja uh, je zelo izsušena, kar pomeni, da je težko pridobivati hrano, da je težko uh, kmetovati, nahraniti oziroma napojiti živino. Situacija je zelo resna. E, tega se je treba e, zavedati in pri nas to zelo težko razumemo, kajti pričakujemo pomoč Evropske unije za kmetovalce. Pravijo, da je to e, posledica podnebnega segrevanja in to e, posebej e, prizadane jug države, pri tem pa nimamo posebnih finančnih mehanizmov. Najlepše hvala in sedaj kolega Janjas, izvolite. Ja, <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Včeraj je minilo osem let od največjega terorističnega napada v zgodovini Evrope. Zgodilo se je v Madridu približno 200 mrtvih, 1800 ranjenih, na tisoče uničenih družin ter pretresena država in prebivalci. Osem let kasneje se še vedno spominjamo tega, tako kot prvega dne, ko se je to zgodilo stvari smo preiskali, ogromno ljudi je umrlo, tisti, ki so bili krivi, so bodi si že umrli, bodi si so v zaporu. Država je bila združena, poenotena, razumeli smo tudi napade, ki so se potem zgodili v Londonu. Mislim, da bi morali predvsem poudariti, vlogo, ki so jo potem odigrale žrtve. Gospa, ki je omenjam, je izgubila sina, starega 20 let in še naprej odločno, pokončno in ponosno vodi združenje, ki ga bo upam priznal tudi Evropski parlament in ki ga danes na glas tu tudi omenja. Hvala. Hvala lepa, gospod Komocakos. Hvala lepa, gospod Komocakos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prestrukturiranje grškega dolga, eh, z državnimi, eh, obveznicami se je ravnokar zgodilo, vendar to je le predah v dolgem maratonu, ki ga morajo preteči Grki, ki pri tem, eh, so, prisiljeni v drastične žrtve in vrčevanje. Imamo recesijo, nezaposlenost, podjetja propadajo. Grčija nujno potrebuje oazo, o, potrebuje oazo razvoja. Vendar mislim, da uh, smo sedaj žrtve uh, eh, hudega vrčevanja in to je popolnoma eksperimentalno. Potrebujemo tudi paradigmo rasti in zato potrebujemo tudi nove ideje, nove zamisli, novo Evropsko razvojno banko. To bi bila zelo dobra zamisel, po mojem mnenju. In eh, moja eh, stranka se skupaj zauzema za to, skupaj z nemško kanclerko. In upam, da bomo to sprožili naprej iz parlamenta. Jari, Najlepše hvala in sedaj kolega Kuskeri. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. 2012-50 skozi C, to je sporočilo komisije, eh, ki eh, govori o državni pomoči prevozniku Air Malta zmanjšala se bo sposobnost podjetja za približno 20 odstotkov, zaradi tega se bo zmanjšala eh, zmanjšal obisk turistov, turistov in turistična dejavnost. Zaradi tega smo na Malti zelo zaskrbljeni, kajti um, približno 40 eh, tisoč ljudi na Malti dela v turizmu. Uh, približno uh, 2030 300 eh, eh, ljudi bo izgubilo delo zaradi tega. Vendar reševanje te krize ne vodi skozi pritiske na delavce. Bistvo je, da eh, imamo letalske prevoze na Malto, kajti na ta način bomo lahko ustvarili nova delovna mesta. Najlepše hvala. In sedaj dajem eh, besedo kolegu Gližbiju. V ostatnjem času je objegla Evropa informacije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Evropi zadnje čase prejemamo informacije o tem, kaj počne stranka gospoda Wildersa na nizozemskem. Vzpostavili so spletno stran, na kateri lahko državljani vložijo pritožbo zaradi tujcev. Glavni obtuženci pa so ponavadi Poljaki, ki na zakonit način delajo v okviru nizozemskih podjetij. Poljake obtožujejo, da oduzemajo delovna mesta nizozemcem. Nizozemska banka pravi, da Poljaki, ki delajo na nizozemskem, doprinese nič celih tri odstotka BDP-ja, to pomeni več milijard evrov. Veleposlaniki iz različnih držav so se prav tako oglasili in posredovali, gospod Wilders pa jim je rekel, ukvarjajte se sami seboj in svojimi zadevami. Tudi ministerski predsednik nizozemske moči, nizozemsko javno mnenje, pa bi moralo slišati, kakšno je mnenje ministrskega predsednika, ki se je, odalilo, ki se je seveda oddaljil od te pobude. Kolega Pereira Rodriguez ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Parlament in Evropsko komisijo bi rad opozoril na perverzne učinke, ki bo imelo zmanjšanje proračunskih sredstev na zdravstvene politike v nekaterih državah, še posebej v Španiji, kjer je seveda zdravstvo pristojnosti avtonomnih skupnosti. Ker smo zmanjšali sredstva, ker smo zmanjšali tudi plače, je vlada v Kasili Demanček, ki je zastopa gospod Gospodal, preprečila tudi in vitro tehnike za opredelitev bolezni, zlasti pri otrokih. Samo s to tehniko lahko odkrijemo določene redke bolezni, ki bi jih bilo sicer zelo težko odkriti. In to krčenje sredstev na zdravstvenem področju je škodljivo. Zato bi Evropska unija morala zagotoviti vsaj minimalno pomoč. Ne moremo vsega pustiti v rokah držav članic. Mislim, da bi morali plačati seveda tudi naše upnike, ampak ne moremo storiti vse samo zato, da se odpravi dolg. Najlepše hvala. In sedaj dajem besedo kolegici Nevedalovi. Najlepše hvala. In zelo sem vesela, da je med nami komisarka Vaseljeva, kaj ti želim spregovoriti o nezaposlenosti mladih v Evropski uniji. To je zelo velik problem danes. Zaposljivo, zaposljivo s mladih, celo gospod Barozo je načel to temo in uh, namenil boju proti nezaposlenosti mladih določena sredstva. Ampak moramo iti dlje, moramo reformirati celotni izobraževalni sistem v Evropski uniji, podpreti bolj poklicno izobraževanje, kar pravzaprav komisija tudi počne. In tako uh, doseči zastavljeni cilj. Vendar pa uh, je tukaj še ena zadeva, ki je v Evropski uniji pogrešam. Namreč ne razmišljamo le o delovnih mestih in o veščinah ter znanju, ki jih potrebuje Evropska v, eh, unija v prihodnje, ampak vprašati se moramo, v katero smer si želi iti ta Evropska unija. In tukaj moramo vključiti v razpravo strokovnjake iz izobraževalnega sistema, iz industrije, iz poklicnega svojega življenja moramo vedeti, kakšne veščine uh, morajo obvladati mladi v prihodnje. Najlepše hvala. Hvala lepa. In sedaj dajem besedo kolegu Kutasu. Najlepše hvala, gospod uh, eh, predsedojoči. Eh, prav gotovo moramo ščititi pravice intelektualne lastnine, ampak eh, sporazum proti ponarejanju akta prav gotovo ni pravi inštrument, če želimo doseči ta cilj. Eh, zelo permisivna dikcija tega sporazuma je taka, da lahko pripelje do celo kršitev temeljnih pravic evropskih državljanov. In zaradi Obstajajo pa tudi drugi razlogi, zakaj smo lahko zaskrbljeni pri akti in zakaj eh, se moramo odločiti proti temu sporazumu. Njegova učinkovitost bo eh, manj. Eh, manjša, če se ne bodo pridružile države, kjer se največ kršijo intelektualne pravice. Eh, uporabiti, moramo um, me, STO ali neko drugo mednarodno organizacijo za intelektualno lastnino za izvajanje tega sporazuma. Naj, lepše hvala in sedaj dajem besedo kolegu Tabajdiju. Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči. Prvič mi dajete besedo kot predsedujoči. Hvala. Še enkrat. Za Evropsko unijo je še posebej pomembno, da eh, ne kaznujemo države članice, ki so že v stiski, tako da jim damo eh, manj denarja iz kohezijskih skladov. Vlade ne smemo kaznovati oziroma ne smemo jih sankcionirati. Eh, z izvajanjem kohezijske politike, če eh, so um, lokalne oblasti tiste, ki so uh, krive za uh, določene nepravilnosti. Uh, komisija predlaga uh, 500. Uh, tis, 500 eh, milijonov zmanjšanih sredstev za Mačarsko v okviru kohozijske politike. Eh, nič podobnega ni predvideno za Španijo. Sicer ne mislim, da je Španijo kakorkoli treba kaznovati. Eh, ravno obratno, ministri za finance pričakujejo večjo modrost od komisije. Najlepša hvala in sedaj dajem besedo kolegici Jürgen Peren. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo minuto imam na voljo, zato da vas opozorim na položaj v ekvatorialni Gvineji. Od leta 1979 tam vlada diktatura in 20 let se že preganja voditelje edine demokratične stranke v tej državi. 19. februarja so aretirali Venčeslava Macova, doktorja, ki je pravzaprav bil obtožen nečesa, kar sploh še ni dokazano. V tej afriški državi zaradi teh dogodkov prišlo do burnega odziva tudi na mednarodni ravni. UNESCO ne sme podaliti nagrade v vrednosti 13 milijonov evrov diktatorju, ki vodi to državo. Mednarodna skupnost ne sme spodbujati tega diktatorja. Uh, v tej državi, kjer ima 14 odstotkov, 14 odstotno gospodarsko rast, je še vedno ogromna smrtnost otrok, kar 20 odstotkov otrok v starosti od 1 do 5 leta umre. Zato prosim, da podprete voditele opozicije. Hvala. Najlepša hvala, sedaj dajem besedo kolegici Kostelo. Hvala. Evropsko komisijo pozivam, da ugotovi, kako eh, lahko ukrepa pri razširjeni prodaji zdravil na recept, ki poteka na Irskem kar na cesti. E, prihajajo predvsem iz eh, vzhodne Evrope, peljajo jih kriminalci in jih prodajajo irskim državljanom na cesti. E, To so zdravila, kot so zapeklen, za nespečnost. To se prodaja na ulicah eh, Dublina, predvsem z eh, narkomanom. Eh, kar je pa še posebej nevarno, če se taka zdravila kombinirajo z alkoholom. Zaradi tega, zaradi tega nezakonitega početja pa prihaja do dolgotrajnih pravosodnih postopkov. Zanima me, ali lahko Evropa eh, ukrepa eh, v tem primeru eh, in ali se lahko upoštevajo tudi posebna pravila, ki veljajo za zdravila na recept. Najlepša hvala. In sedaj dajem besedo Dacijani Oktavi Šarbo. Izvolite. Najlepše hvala. Približno polovica Romunov živi v revščini. Kljub temu pa vlada govori državljanom, da se morajo odločiti med povečanjem de, eh, plač ali pa podpori celotnemu gospodarstvu. Taki ukrepi. Uh, so možni le, če vlada eh, resno se eh, loti problema eh, korupcije v javni upravi. Plače dejansko lahko povečamo, če se zmanjšajo davčne obremenitve ter tako razbremeni proračun. Eh, ogromnega pritiska klientelizma, ki pravzaprav pomeni um, poneverbo javnega denarja. Varčevalni ukrepi so Romunijo pahnili v revščino, uh, a še vedno mislim, da lahko povečamo eh, plače in uh, poženemo razvoj. Najlepše hvala. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Kratka predstavitev uh, statuta Evropske zadruge glede udeležbe delavcev. Dajem uh,